Dobro jutro, kolegice in kolegi. Nadaljevali bomo s včerajšnjim delom in začeli z glasovanjem o e, proračunu komisije. So politične skupine pripravljene, lahko začnemo ali počakamo še par minut. Ničesar ne vidim, ničesar ne slišim, tistih, ki jih ni, pač e, ne bodo mogli glasovati. Po odločitvi o razrešnici komisiji, bomo šli takoj na točko 8 o resoluciji in o agencijah ne bomo glasovali posamično, oziroma ločeno. Poročevalec ne želi besede, oziroma poročevalka ne želi besede, tako da lahko kar začnemo. Ampak najprej še testno glasovanje, preskus glasovalnih naprav, da vidim, če vse deluje. Štirindvajset kartic je tu v dvorani 20 kolegov pa je potisnilo na gumb. 21, dobro, 22, približno, tam nekje 23, bližamo se 24. To je 24 kartic in pa 23 prisotnih poslancev. Vse bo, ja. Počasi. 27 kartic in pa 25 poslancev in poslank, ki lahko glasujejo. Sistem torej deluje. Kolegica Aja Sender, izvolite. Si. Gracias, Hvala lepa, predsedujoča. Želela bi samo prositi, glede na to, da imamo zelo veliko amandmajev, če lahko glasujemo vedno elektronsko, zato da bomo lahko imeli zanesljive rezultate. Mislim, da je to zelo pomembno. Se pravi, da sistematično glasujemo elektronsko. Seveda lahko, so lahko razmerja pri nekaterih glasovanjih jasna in lahko to določimo tudi z, rok, z rokami. Če bi bilo le možno, bi se rada Eh, izognjene temu, da elektronsko glasujemo, ker to zavleče celotno glasovanje. Bomo pa vsekakor pri tistih glasovanjih, kjer eh, stvari ne bodo povsem jasne, glasovanje izvedli elektronsko. Meni bi bilo ljubše, če bi lahko glasovali z rokami. Razen tam, kjer to ni možno, oziroma kjer moramo glasovati elektronsko. Predlagam, da začnemo. Razrešnica komisiji, glasujemo elektronsko. Die haben alle abgestimmt. Die ab Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 5 proti. Ali kdo nima svoje glasovalne kartice? Gremo kar naprej, na točko 8. Zaključek poslovnih knjig, glasujemo elektronsko. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 21 proti 5, enaka večina. Zdaj pa resolucija. Predo smenim je 34 za, proti, vzdržani, to je večina, zavrneno. 35 za. 35 glasujemo elektronsko. Check, ja, amendment 34. Oziroma 34 preverjamo elektronsko, pardon. konec glasovanja. Prepozni ste bili. Za malenko ste se zamudili. 16 proti. 35 za. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 38. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 39 je bil umaknen. 37. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 40 in 37 sta enaka, identična, 41 je bil umaknen, 42 in 43 sta identična, dva, torej 42 in 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 umaknen, 45 in 46 sta identična, za, bomo preverili elektronsko pri 45 in 46. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 47. Aha, je bil umaknen. 48 in 49. Za. Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno, z enako večino. 50 umaknen. 51 in 52. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjen z enako večino. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 omaknen. 57 z ustnim predlogom spremembe. Kdo temu nasprotuje? Ne. Ne. Ja. Dobro, potem pa glasujemo o samem ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Bomo preverili elektronsko. Aha, ne, 57 brez ustnega predloga spremembe. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, bomo preverili elektronsko. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak nisem natančno videla. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 umaknem, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. To je bilo skupaj z ustnim predlogom spremembe, ampak proti temu ni bil niče proti, tako da je to sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. bomo preverili 66 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 67 je zdržljiv, kompatibilen za, proti, vzdržani, zavrneno. 70 je brezpredmeten. Ne. Aha, se pravi čujem. Ja. 70 za, proti, vzdržani vzdržani zavrneno. 68 za, proti, vzdržani sprejeto. 69 za. Aha, ta je brezpredmeten. 71 zdaj. Za, proti, vzdržani sprejeto. 65 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 74 za, proti. Preverimo elektronsko 74. Konec glasovanja. Sprejeto. 75 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 76 za. Preverimo elektronsko 76. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 78 za. Sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 z ustnim predlogom spremembe. Do temu nasprotuje, ne, potem pa glasujemo skupaj z ustnim predlogom spremembe o tem predlogu spremembe. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrneno. Bomo 80 preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 84 za, proti, bomo preverili. 84 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 je brezpredmeten, 87 z ustnim predlogom spremembe. Kdo temu nasprotuje? Ne. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 z ustnim predlogom spremembe. Temu nasprotuje kdo? Ne. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, zavrneno. Preverimo 91 elektronsko. 91 in 92, preverjamo. Ne deluje. Ja, bomo počakali. Konec glasovanja. Zavrneno. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. bomo preverili 93. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak vseeno. Konec glasovanja. Sprejeto. 94 za, proti. To ni bilo sprejeto. Ta ni bil sprejet. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, preverimo elektronsko 98. Bomo videli, kako je. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 108 za, proti, vzdržani, sprejeto, 107 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 je bil umaknen, 112 za, proti, vzdržani, zavrneno. 110 z ustnim predlogom spremembe. Kdo temu nasprotuje? Ne. Potem glasujemo skupaj o tem. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani sprejeto. 115 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverimo elektronsko. Konec glasovanja. V ELS imamo enega preveč. Tako, zdaj je v redu. Konec glasovanja. Zavrneno. 116 za, proti, vzdržani, sprejeta. 117 z ustnim predlogom spremembe. Do temu spretuje, ne. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeta. 118. Aha, ta je brezpredmeten. 119. 119 za, proti, vzdržani zavrneno. 122 za, proti, vzdržani zavrneno. 120 za, proti, vzdržani sprejeto. 121 za. Aha, se pravčujem, ta je brez predmetnika, smo 120 sprejeli. 123 za, proti, vzdržani zavrneno proti vzdržani, bomo preverili. 123 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, zavrneno. Preverimo. 126 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 127 umaknen, 128 za, proti, vzdržani, zavrneno. 129 za, proti, vzdržani, zavrneno. 129 za proti, vzdržani, sprejeto. 130 umaknem, 131 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za. Proti, preverimo 132. Ni posem jasno. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, zavrneno. 135 za, proti, vzdržani, zavrneno. 136 za, proti, vzdržani, zavrneno. 136 za, proti, vzdržani, zavrneno. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, zavrneno. 139 za, proti, vzdržani, zavrneno. 141 za, proti, vzdržani, zavrneno. 142 umaknem, 143. Aha, ne, na 100, 143 je identičen 141, tem smo že glasovali. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 150 za, preverimo elektronsko pri 150. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 149 omaknem, 151 za, proti, vzdržani, zavrnen, za enako večino. 152 za, proti, vzdržani, zavrneno. 154 za, proti, preverimo elektronsko, 154 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 153, maknen, 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tudi 156, 170 omaknen, 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto 161 za, proti vzdržani, sprejeto 162 za, proti vzdržani, zavrneno 163 za, proti vzdržani, zavrneno 164 za. Preverimo elektronsko 164. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 165. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 166. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 167. Za. Preverimo elektronsko 167. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 168 umakne, 169 in 170 skupaj za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. 169, 170. Elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 171 za proti, vzdržani, sprejeto. Aha, z ustnim predlogom spremembe. Temu niče ne nasprotuje, kaj ne. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 175 za, Preverimo 174, dobro. 174 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 175 za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 176 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 177 za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 178 za. Proti preverimo elektronsko. 178. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 179 za, proti, vzdržani, sprejeto. 180 za, aha, 180 je brezpredmeten. 181 za, proti vzdržani, sprejeto, 182 tomakne, 183 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 184 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 186 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 185 za, proti vzdržani, sprejeto. 187 za, proti. Preverimo elektronsko. 187. 187. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 188 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 189 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 191 za, proti, vzdržani, sprejeto. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo elektronsko. 193 za, proti, vzdržani. Konec glasovanja. Zavrneno. 192 omakne. 194 za proti vzdržani. Zavrneno. 195 za proti vzdržani. Zavrneno. 196 za proti vzdržani. Zavrneno. 197 prvi del za proti vzdržani vzdržani sprejeto. Drugi del, 197 za, proti vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo drugi del, 197 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 198, umaknem. 199 in 200 sta identična. Kdo je za? Prosi, eh, proti, vzdržani, zavrnjeno. 201 in 202 sta prav tako identična. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 203 z ustnim predlogom spremembe. Temu odru nasprotuje, ne. Potem glasujemo o obojem. Za, proti. Preverimo elektronsko. 203. Ha, ste proti ustavnemu predlogu spremembe. Dobro. Potem poglasujemo samo o 203. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 205. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 204. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. 204. Preverimo 204 elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 206. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 207 z ustnim predlogom spremembe. Ali do temu nasprotuje ustno predlogo spremembe? Ne. Potem glasujemo o predlogu in pa o ustnem predlogu za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 za, proti, vzdržani, zavrneno. 209 za, proti, vzdržani, zavrneno. 210 za, proti, vzdržani, zavrneno vzdržanje zavrnjeno, 211 za proti vzdržanje zavrnjeno, 212 za proti vzdržanje zavrnjeno, 213 za proti vzdržanje sprejeto, 214 za oziroma kot kaže gre tukaj za nek dodatek k obstoječemu odstavku Aha, to se sprejema kot dodatek, ne pa kot nadomestek. Kdo je za ta dodatek? Kdo je za addendum? Potem je dodatek sprejet, nadomestek pa zavrnen. 215 je bil umaknen, 216 za proti vzdržanju, zavrnjeno. 217 za proti vzdržanju, zavrnjeno. 218 za proti vzdržanju vzdržani zavrnjeno, 219 za, proti vzdržani sprejeto, 220 za, proti vzdržani zavrnjeno, 221 z ustnim predlogom spremembe. Kdo temu nasprotuje? Ne. Glasujemo za, proti vzdržani sprejeto. 222 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 223 za, proti, vzdržani, sprejeto. 224 za, proti, vzdržani, sprejeto. 225 za, bomo preverili elektronsko 225, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Ja, zavrnjeno, se pravi, čujem. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228 z ustnim predlogom spremembe. Kdo temu nasprotuje? Ne. Potem pa glasujemo za, proti, vzdržani bomo preverili elektronsko. 228 z ustnim predlogom spremembe. Konec glasovanja. Zavrnemo. 229 je bil maknen. 231 za proti vzdržani zavrneno. 230 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 232 umaknjen in 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 za, proti, preverimo elektronsko, 234, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 235 umaknem, 236 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 237 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 238 za proti, vzdržani, sprejeto, 239 za proti, sprejeto, 240 umaknem, 241 za proti, 241 za, proti, vzdržani, sprejeto. 244 za, proti, vzdržani, sprejeto. 243 omaknen, 242 za. Aha, ta je brezpredmeten. Vse opravičujem. Ja, nekoliko nerodno je to označeno na glasovalnem seznamu. 245. Se pravi, 244 je bil sprejet, tako da sta 3 in 2 brez predmeta. 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. 246 za, proti, vzdržani, sprejeto. 247 za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto. 249 za, proti, vzdržani, zavrneno. 251 za, proti, vzdržani, zavrneno. 250 za, proti, proti vzdržani sprejeto, 252 za proti. Preverimo 252 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 253 za proti vzdržani zavrneno. 254 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 255 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 256 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 257 vzdrž, eh, omaknen, 258 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo elektronsko. 258. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 259, 60, 61, 62 so identični. 259 je bil umaknen. Vseh štirih krati. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Ja? 260, 61, 62. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo. 263 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 265 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem je 264 brezpredmeten, 266 umaknen, 267 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 268 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 269 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 270 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 272 in 73. 73 umaknem, 272 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 274 za, proti, vzdržani, zavrneno. 275 za, proti, vzdržani, sprejeto. 276 za, proti, vzdržani, sprejeto. 277 in 78 skupaj za, proti, vzdržani, zavrneno. 279 je umaknen. 280 za, proti, vzdržani, zavrneno. 281 umaknem, 282 za, proti, vzdržani, sprejeto, mislim, da je sprejeto, ampak preverimo 282 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je 283 brez predmeten. 284 z ustnim predlogom spremembe. Temu nasprotuje? Ne potem glasujemo o obojem skupaj. 284 za, proti vzdržani sprejeto. 285 za, proti vzdržani zavrnjeno. 286 za, proti vzdržani zavrnjeno. 287 za, proti vzdržani zavrnjeno. 288 za. Preverimo elektronsko 288. konec glasovanja. Zavrnjeno. 289 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Za enako večino. 290 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 291 umaknen, 292 za, proti, ni jasno, preverimo, elektronsko 292. 292 elektronsko. Še nekaj kolego čakamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 293 za, proti, vzdržani, sprejeto. 294 za, proti, vzdržani. ni povsem jasno. Mislim, da smo to zavrnili, ampak preverjamo elektronsko. 294. Konec glasovanja. Zavrnemo. Jaz upravičujem, nisem bila pozorna. 295 za, proti, vzdržani, zavrnemo. 296 dva dela. Najprej prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 297 za, proti, vzdržani, sprejeto. 298 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 299 omaknen. 300 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 301 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 302 za, proti vzdržani zavrnjeno. 304 umaknem. 303, dva dela, najprej prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 305 za, proti. A, preverimo elektronsko. 305 elektronsko. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrneno. 306 za, proti, vzdržanje, zavrneno. 307 za, proti, vzdržanje, zavrneno. 308 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 309 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 310 za. Aha, ne, brezpredmeten. 311 za. Proti vzdržanje sprejeto. Bomo preverili 311 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 312 je brezpredmeten. 314 za proti vzdržanje zavrneno. 313 za proti vzdržanje zavrneno. 315 za proti vzdržanje zavrneno. 316 umaknen. 318 za proti vzdržanje sprejeto. 317 je s tem brezpredmeten, 319 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 321 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 320 za, proti, sprejeto, 322 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 323 za, proti, vzdržani, sprejeto, 324 za, 3, 2, 4 za, proti, vzdržanje, zavrneno. 326 umaknem, 327 za, proti, vzdržanje, zavrneno. 325 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 328 umaknem, 329 za, proti, vzdržanje, zavrneno. 330 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 331 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 333 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 332 omaknjen, 334 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 336 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 335 umaknen, 337 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 338 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 339 339 in 340 skupaj za proti vzdržanje zavrnjeno, 341 do 343, ne, samo 341, 342 za proti vzdržanje zavrnjeno, 343 za proti vzdržanje zavrnjeno, 344 za proti vzdržanje zavrnjeno, 345 za proti vzdržanje zavrnjeno, 347 je bil umaknen, 348 prav tako umaknen, 349 in 350 skupaj za, proti, vzdržani, zavrneno. 351 po delih, nepreprvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrneno. 352 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 353 za, proti, vzdržani, sprejeto, 3, 5, aha, zdaj kompromis, zdaj imamo kompromis, ki bi nadomestil ostavka 150 in 149 in 355 do 356 oziroma 359 so predlogi spremenjajo. Kdo je za kompromis? Proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Lahko pa še enkrat preverimo elektronsko, če želite. Se pravi, kompromis pri odstavkih 149-150. Ja. Se upravičujem, predsedujoča, pri tem kompromisu, glede na to, da se nihče ni z nami posvetoval, predpostavljam, da moji amadmaji niso bili upoštevani in zato bi želela, da se glasuje tudi o mojih amadmajih, kajti nekaj je kompromis, nekaj pa, nekaj pa so moji amadmaji. S tem se ne strinjamo in eh, ta kompromis ne pokriva naših amadmajev, kajti mi nismo bili vključeni v pripravo tega kompromisa. Zato bi želeli, da se o tem ločeno glasuje, ker gre za ločeni zadevi. Ja, ja, ja, ja. Ja, Ampak pravila so pač taka, kakršna so. Če se uskladimo o kompromisu, potem to nadomesti odstavke. Zato smo se tako dogovorili na sestanku poročevalcev v senci in to smo potem tudi poslali vsem. Prosim vas torej, če želite uskladiti svoje preloge sprememb, potem je to težava, kajti vsi smo si bili enotni, da je kompromis tak, kakršen je. Bomo pa potem. Pač po še enkrat glasovali o 359, 358 in potem resnično prosim, da glasujete proti, kajti sicer nima smisla. Če lahko seveda socialistom pomagamo, dobro, bomo to storili, vendar pa prosim, da glasujete proti, ker smo podprli kompromis, sicer bo to težavno z besedilom. Kolega Toirer, uh, dvomim, da je ta postopek pravi ali bo najši povedal še po nemško. Uh, kompromisni predlogi so bolj obsežni in so deloma nezdružljivi, kar se tiče postopka glasovanja. Je pač tako, da če imamo kompromisni predlog, ki gre dlje, potem ostali predlogi sprejem podpadajo. Tako pač je v poslovniku. Oh, da, res je, predlogi sprememb odpadajo. Dobro je, da poznate pravila, Mihajl. Pri kompromisu že po nekaj. Ja, ampak kompromis eh, temelji na predpostavki, da vse eh, strani pri njem sodelujejo in da se o tem strinjajo. Mi tega nismo sprejeli in zato ustrajamo, da se o naših predlogih sprememb glasuje ločeno. Torej, to je kompromis med drugimi osebami, ne kompromis z nami. Naj skrajšam postopek. Predlagam, da obeh predlogih sprememb še enkrat glasujemo potem pa resnično prosim tiste, ki ste podprli kompromis, da enostavno glasujete proti. Sicer bo v besedilu veliko težav. Kdo torej podpira, kompr kdor podpira kompromis? Elektronsko glasovanje. Dank, danke. Danke. Die elektronische Abstimmung ist beendet. Konec elektronskega glasovanja. 19 proti 9 sprejeto. Tako, sedaj pa še od 355-358 predloga sprememb socialistov, tudi v tem glasujemo elektronsko, prosim. Check is beended. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tudi še 300. 58 preverjamo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako. Sedaj pa 360 za. 360 za proti, vzdržani, sprejeto. 361 za, proti, vzdržani, sprejeto. 362 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 363 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 364 za, proti, vzdržani, sprejeto. 365 za, proti, vzdržani, sprejeto. 365 za, proti vzdržani sprejeto, 366 za, proti vzdržani sprejeto, 367 za, proti vzdržani zavrnjeno, 368 za, proti vzdržani zavrnjeno, 369 za, proti vzdržani sprejeto, 370 za, proti vzdržani sprejeto preverjamo elektronsko 370, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 371 za, proti. Tudi to bomo preverili elektronsko, nisem dobro videla. konec glasovanja. Zavrnjeno. 372 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 373 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa kompromis številka 2, ki nadomesti 160 odstavek in 374 do 376, kolega, kolegica Jara Sender. Torej, hvala. Enako kot je to veljalo za prejšnji kompromis, tudi tu velja, da nismo sodelovali pri pripravi kompromisa in želimo, da se glasuje ločeno o naših amadmajih. Eh? In to smo sekretarjatu že um, dolgo časa nazaj uh, povedali. Če sekretarjat vas o tem ni obvestil, potem to ni naš problem. Mi se ne strinjamo s tem kompromisom in želimo, da se glasuje o naših predlogih spremem. Prav, tako bomo naredili. Tisti, ki podpira kompromis, naj se prečujem, kaj želite? Prosim. Kako lahko imenujete besedilo kompromis, če to ni kompromis? Mi lahko poveste, po katerem členu glasujemo o tem kompromisnem prelogu, če ni kompromis. Kar se poslovnika tiče, je popolnoma jasno kompromisne predloge lahko predložimo in potem lahko o tem glasujemo. To je jasno zapisano. Imeli smo sestanek poročevalcev v senci in veliko smo razmišljali točno o tem odstavku, ki je bil zelo sporen. In poskušali smo najti pot, ki bo odprl pot v prihodno za nadaljne delo tega odbora. In zato lahko rečem le, da je ta kompromis bil poslan vsem in nekateri, ki se s tem niso strinjali, se pač niso strinjali. Lahko povem, da bomo najprej sprejeli ta skupni tekst, potem pa bomo glasovali še o predlogih sprememb. To se mi postopkovno zdi popolnoma v redu. In kolega Teurer ima prav. V bistvu spoh ne bi smeli glasovati o predlogih sprememb, ampak dobro, ne želim, da bi bilo še bolj sporno in zato to priznam. No, vsekakor eh, kolega ima prav. Nas nihče o teh amandmajih ni, spremen, ni obvestil sploh. Torej, očitno to ni kompromis, kakršne poznamo v tem parlamentu. Dva sodelavca z vaše strani sta bila na sestanku. Kolega Sarvama, prosim. Mikrofon. Thank you, chair. Hvala lepa. Predsednica, malo sem razburjen, zato tako pritiskam na ta gumb. Kajti bil sem na sestanku poročevalcev v senci, čeprav mi ne bi bilo treba. Bil sem tam samo zato, da bi bil priča. In v bistvu sem bil eden redkih poslancev, ki je bil tam, ko je bilo to besedilo predstavljeno. In to je bilo potem sporočeno strani predsednice, kdaj in kje smo imeli sestanek poročevalcev v senci. In to besedilo smo podrobno obdelali, dlje, kot bi bilo potrebno. Vas ni bilo, Tako da ne razumem, o čem razpravljamo. Jasno je, da je to kompromis. Pogovarjali smo se o tem na sestanku poročevalcev v Senci s poročevalcem. Tisti, ki ga niso podprli, zeleni so to povedali, so se omaknili, sedaj je to kompromis, v katerem glasujemo strani predsednice. Nič nejasnega ni v pravilih. Zelo sem eh, vesela, gospod kolega. Ne, ni. Imate sedaj vi besede, kolega Tore dobi besedo. Kar se tiče razprave o poslovniku, moramo pojasniti torej postopek glasovanja. Zato je navada, da vsaka od političnih skupin na kratko pove stališče, potem pa nadaljujemo z glasovanjem. Pri obrazložitvi glasovanja je pač tako, da pri kompromisu ne gre za soglasje, Tudi v preteklosti smo že imeli kompromise, pri katerih žal skupina Alde, torej naša skupina, ni bila upoštevana. Za skupino ELS in SND pa to takrat ni bila težava glasovati o kompromisu, ki je šel dlje kot predlog iz spremembe in je nadomestil naš predlog spremembe. Torej, kar se tega tiče, ne vidim težav s tem postopkom. Kompromisni predlog spremembe gre dlje. Kot predlogi sprememb sporno je lahko samo, ali je določen predlog spremembe nadomeščen strani tega kompromisnega predloga. Zato se zauzemam za to, da sledimo temu, kar je dejala predsednica, tako da glasujemo o kompromisu in tudi predlogih sprememb, tako da bomo izključili, da bi potem lahko postala naša odločitev sporna in potem predlagam, da na sestanku koordinatorjev še enkrat podrobno spregovorimo o kompromisnih predlogih in nadaljnih postopkih. Hvala lepa. Kar nekaj se vas je javilo še k besedi. Končala bom z razpravo in nadaljevala z glasovanjem. Also, genau. Kolege de, kolege de Jong, bitte. Kolega De Jong, še prosim. I mean... Hvala lepa. Skoraj šest let sem že v parlamentu in veliko kompromisov smo že imeli. Dve pravili je potrebno spoštovati. Prvo, ni potrebno, da vse politične skupine podprejo kompromisni predlog spremembe, da postane kompromisni predlog. To je prvo pravilo. Drugo pravilo, če so predlogi spremembe nezdružljivi s kompromisnim predlogom spremembe, je nemogoče glasovati o njih. Brezpredmetni postanejo in desnično protestiram proti dejstvu, da bomo glasovali tudi o predlogih sprememb, ki so nezdružljivi s kompromisnim predlogom spremembe. Domnevamo pa, da bodo padli, da jih ne bomo podprli. To je proti pravilom. Mislim pa, da moramo pravilom slediti. Pravila so jasna, pravi predsednica. Pravila so jasna. Končujem z razpravo, ker bomo nadaljevali. Naj preberem pravila. Se opravičujem, kolegica, prebrala bom pravila. Glede na 173 člen četrti odstavek, ko odbor predlaga kompromisni predlog spremembe, bo ta kompromisni predlog imel prednost pri glasovanju. Kljub temu, v izjemnih okoliščinah, ko kompromisni predlog spremembe strani določenega poslanca nima podpore, se uporabi na sledeča pravila. Na podlagi teh pravil lahko predsednik odbora predlaga, da kompromisni predlog spremembe je obravnavan strani odbora, razen če kdo ogovarja. Če kdo ogovarja, se odbor odloči o zadevi z večino glasov. Zato torej lahko glasujemo o tem, ali bomo dopustili kompromis. Glasujemo najprej, ali bomo dopustili kompromis. Potem pa bomo glasovali o kompromisu. No lahko pa podate pismo, vaše ugovore ali tudi ustno tik pred glasovanjem. Prosim, Ajala Sender. Eh, no torej, nisem bila na tem sestanku. Vi sami pravite, da ta kompromisni predlog ne pokriva nobenih naših amandmajev. Tu ne gre za to, ali se strinjamo ali ne. Tu gre za to, da moji amandmaji tu niso vključeni in mi socialisti že ves čas govorimo da se ne strinjamo s tem kompromisnim predlogom kompromisni predlog je novo besedilo in to ste sami priznali ki nima nikakršne povezave z našimi amandmaji in tudi ne pokriva nobenih naših amandmajev in zato so socialisti že od samega začetka trdili da se s tem ne strinjamo. Torej, seveda se gospod kolega strinja s svojim kompromisom, ampak mi se ne strinjamo s kompromisom, ker to ni kompromis, ker to nikakor ne pokriva naših amandmajev. Njegovo besedilo je povsem novo besedilo. Moji amandmaji tu sploh niso vključeni. In prosim, da se o tem glasuje kot o novem besedilu, s tem se lahko večina strinja, na to pa se glasuje o predlogih sprememb. Če bi mi dovolili, da nadaljujem, bi bili točno to storili. Kolega Zdehovski, prosim. Da, resnično predlagam, da glasujemo. Nima smisla, da razpravljamo vse čas. Poglejmo si poslovnik, tam je vse natančno zapisano. Torej, predlagam, da enostavno nadaljujemo z glasovanjem. Ta razprava nima smisla. Popolnoma se strinjam z gospodom De Jongom, noben kompromis ne more stotstotno zajeti vseh predlogov spremem. Zato prosim, nadaljujemo z glasovanjem. Še kolega Kölmel, prosim. Möchte, ja, damit, darf ich, darf ich... In prosim, če se umirite, pravila jasno pravijo, da moramo najprej glasovati o dopustnosti kompromisa.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 ta kompromis dopusten. Sedaj bomo glasovali o kompromisu. Kdo je za kompromis? Še enkrat elektronsko. Glasujemo elektronsko. Ja, also, für, genau. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 za 10 proti, torej to besedilo nadomesti vse druge priloge sprememb k temu odstavku. Zahvaljujem se za glasovanje. Nadaljujemo. Še enkrat bi rada za zapisnik dala, da ni šlo za kompromis. To je bilo že z različnih strani priznano. To je potrebno zapisati ne smemo govoriti o kompromisu, če to kompromis ni. Also, um, ich meine, wir haben hier schon Imeli smo že poročevalce skupin, ki so pripravili kompromise, ki so bili enaki kot predlogi sprememb. Tako da sem, moram reči, nekoliko presenečena. Pravila so jasna. Tako da nadaljujemo. Lahko pa glasujemo še o 374, o predlogu spremembe 374. Kolegice Ajale Sender, kdo je za, kdo je proti? Zavrnjeno. Sedaj pa 376 za, proti, zavrnjeno. Preverjamo 376. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 377 za, proti, vzdržani, po moje zavrnjeno, ampak preverjamo. 377, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 378 in 379 sta bila omaknjena, 380 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 381 za, proti, vzdržani, sprejeto, 382 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 383 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, vzdržani zavrnjeno, 384 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa naslednji kompromis, ki nadomešča odstavke 166-167 in nadomešča predloga 385 do 403. Prosim, kolegica Ajala Sender. Sí, esto es... Ja, torej to je res kritično. Naši amandmaji tu niso vključeni v tem predlogu in zato tudi tu ustrajam, da se glasuje ločeno. Glasujemo o dopustnosti kompromisa. Kdo je za dopustnost kompromisa? Elektronsko glasovanje. Elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Kompromis je dopuščen, sedaj glasujemo o kompromisnem predlogu. Kdo je za elektronsko glasovanje? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo. Od 385 kolegice Sender za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tristo dvaindevetdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. 394 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 394 preverjamo. Kolega Sarvama, se upravičujem, ampak zakaj sedaj glasujemo o teh predlogih sprememb? Jasno je zapisano, da če je kompromis sprejet, ti predlogi sprememb postanejo brezpredmetni. Da prejšnji kompromis. Drugače, glasovali smo samo o kompromisu in potem o predlogih sprememb ne, ker so postali brezpredmetni. Zakaj je sedaj drugače? Zakaj je ta kompromis drugačen od prejšnjega? V prejšnjem primeru so predlogi sprememb postali brezpredmetni. Torej, po mojem mnenju so predlogi sprememb Alessandra že zajeti v kompromis. To pravi, da ni res, ne želim se kregati z njo, zato sem izkoristila najbolj učinkovito metodo in prosim za glasovanje, da to uredimo. 394 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preveriti smo hoteli 394, elektronska preverba, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Ja, ja, ja. Kolega, prosim. Sì, presidente, io le vorrei chiedere però di scegliere sempre la stessa strada. Hvala lepa. Rad bi prosil, da ravnamo vedno enako. Če uberemo določeno pot za glasovanje, potem mora tako tudi ostati. Ne smemo postopka pri glasovanju kar tako spreminjati glede na razpoloženje. Če izhajamo iz tega, da je kompromisni predlog zajemal vse predloge sprememb, potem moramo tako nadaljevati. Ne moremo vedno znova spreminjati mnenja. Hvala. Izjemoma nismo spremenili mnenja. To smo storili tudi pri prejšnjih kompromisih. O teh predlogih sprememb kolegice, ki meni, da niso zajeti v kompromisu, smo še enkrat glasovali. Ločeno torej. Wir kommen zu, ab zu Änderungsantrag 401. Sedaj pa 401, ki je tudi že zajeto kompromisu, pravzaprav kdo je za, kdo je proti, vzdržani zavrnjeno. 402 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 403 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa naslednji odstavki, tukaj imamo ustni predlog spremembe. Kdo ugovarja ustnemu predlogu spremembe? Ne potem bomo o njem glasovali za, proti, vzdržani. Lahko preverimo elektronsko. Ustni predlog spremembe kot stavko 168 gre za posodobitev glede na najnovejše dogodke. Konec glasovanja. Sprejeto. 404 za, proti, vzdržani sprejeto. 405 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 406 za, proti, vzdržani, sprejeto, 407 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 408 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 409 za, je identičen, 410 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, vzdržani sprejeto, 411 za, proti vzdržani sprejeto, 412 za, proti vzdržani sprejeto, 413 za, proti vzdržani sprejeto, 414 za, proti vzdržani sprejeto, 415 za, proti vzdržani zavrnjeno, 416 za, proti vzdržani sprejeto. Prosim. Štiristošestnajst omikam v prid vašemu. Prav, ta je omaknen. Štiri je na sedem. Za, proti, vzdržani sprejeto. Štiristoosemnajst za, proti, vzdržani. Preverjamo. Štiristoosemnajst. Štiristoosemnajst preverjamo. 418, preverjamo, ste si glasovali. Hm, Konec glasovanja. Sprejeto 419 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. 419, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 420 za, proti, vzdržani. Spet ne vem, kakšen je rezultat, tako da preverjamo 420 elektronsko glasovanje. Mislim, da je bilo zavrnjeno. zavrnjeno. 421 dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 422 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 423 za, proti, vzdržani sprejeto. 424 za, proti, vzdržani sprejeto. 425 z ustnim predlogom spremembe. Kdo ugovarja? Ne. Potem glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 426 za, proti, preverjamo 426, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 427 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 428 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 429 za, proti, preverjamo 429 elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, Zavrnjeno. 430 za, proti, vzdržani, preverjamo, 430, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 431 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, zavrnjeno, 432 za, proti, vzdržani sprejeto, 433 za, proti, vzdržani sprejeto, 434 za, proti, vzdržani sprejeto, 435 za, proti, preverjamo, 435, glasujemo, mislim, da je bilo sprejeto, ampak preverjamo, 435, 435. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 436 za. Proti. Proti. Vzdržani. Preverjamo. 436 preverjamo. Ja vedno manj netiste za glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 437 za, proti, vzdržani sprejeto. 438 za, proti, vzdržani, po mojem mnenju zavrnjeno, ampak preverjamo 438, preverba. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 439 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 439 bo pač le trajalo. Ker vse poročevalci v senci bi morali jasno dvigniti roko. 439, preverba, konec glasovanja, sprejeto. 440 je brezpredmeten, 441, a ne, 440 je tudi potrebno glasovati za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 441 za, proti, vzdržani, sprejeto. 442 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 443 za, proti, vzdržani sprejeto, 444 za, proti, vzdržani sprejeto, 445 za, proti, vzdržani preverjamo, 445 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 446 za, proti, vzdržani sprejeto, 447 za, proti, vzdržani sprejeto, 448 za, proti, vzdržani sprejeto, 449 za, proti, vzdržani sprejeto, 450 za, proti, vzdržani sprejeto, 451 za, proti, vzdržani sprejeto, 452 za, proti, proti vzdržani sprejeto, 453 za, proti vzdržani sprejeto, 454 za, proti vzdržani zavrnjeno, 455 za, proti vzdržani zavrnjeno, 456 za, proti vzdržani sprejeto, 457 za, proti vzdržani sprejeto, 458 za, proti vzdržani zavrnjeno, 459 za, proti vzdržani sprejeto, 460 za, proti vzdržani zavrnjeno, uvodna izjava B, 26 za, proti vzdržani zavrnjeno, 27 za, proti vzdržani zavrnjeno, ampak bomo preverili, 27, preverba. Preloksujembe 27, preverjamo. Aha, sedaj ste vsi glasovali, hvala lepa, konec glasovanja, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. 32, preverba, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 33 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa afet ena. Afet ena do afet pet skupaj, lahko, svežno? Ne, afet ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Afet dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Afet tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Afet štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Afet pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, afet 6 za, proti, vzdržani sprejeto, afet 7 za, proti, vzdržani sprejeto, afet 8 za, proti, vzdržani sprejeto, afet 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno. DV1 do DV6 lahko skupaj, svežno? Ne, DV1 za, proti, vzdržani sprejeto, DV2 za, proti vzdržani sprejeto, 9-3 za, proti vzdržani sprejeto, 9-4 za, proti vzdržani sprejeto, 9-5 za, proti vzdržani sprejeto, 9-6 za, proti vzdržani sprejeto, 9-7 za, proti vzdržani zavrnjeno, 9-8 za, proti vzdržani zavrnjeno, 9-9 za, proti vzdržani zavrnjeno, 9-10 za, proti vzdržani zavrnjeno, 90 za, proti, vzdržani sprejeto, 911 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 912 za, proti, vzdržani sprejeto, 913 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 914 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 915 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 916 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 917 za, proti, vzdržani sprejeto, 918 za, proti vzdržani zavrnjeno, 9.19 za proti vzdržani zavrnjeno. In ta ena za proti vzdržani zavrnjeno. In ta dve za proti vzdržani zavrnjeno. In ta tri za proti vzdržani zavrnjeno. In ta štiri za. Sprejeto. Se pravi, čujem tolmačem, pravi predsednica vse bomo zavrnili in če bo kdo želel kaj potrditi, pa naj pove ne, šalo na stran. Inta 5 za. Inta 4 za, proti vzdržani sprejeto. Inta 5 za, proti vzdržani zavrnjeno. Inta 6 za, proti vzdržani sprejeto. Inta 7, inta 8 za, proti vzdržani sprejeto. Inta 9 za, proti vzdržani. Inta 8 sprejeto, inta 9 sprejeto. Kaj pa inta 7? in ta sedem tega pa nimamo. Empel 1. Empel 1. To je bilo torej tesno vprašanje. Empel 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 2. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 3. Za, proti, vzdržani. To pa ni bilo dobro vidno preverjamo MP3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprej je to. Lahko bi to bila videla, če bi dvigovali roke. MP4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. MP5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. MP6. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto in pa 7 za proti vzdržani sprejeto in pa 8 za proti vzdržani sprejeto. NV1 za proti vzdržani zavrnjeno. NV2 za proti vzdržani sprejeto. NV3 za proti vzdržani sprejeto. NV4 za proti vzdržani zavrnjeno. NV5 za proti vzdržani sprejeto. Lahko preverimo MV5, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. MV7, MV6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. MV7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. MV8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. MV9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. MV10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno. MV11 za proti vzdržani sprejeto. MV12 za proti vzdržani zavrnjeno. MV13 za proti vzdržani zavrnjeno. MV14 za proti vzdržani zavrnjeno. MV15 za proti vzdržani zavrnjeno. MV16 za proti vzdržani sprejeto. MV17 za proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani zavrneno, NV18 za proti vzdržani zavrneno, NV19 za proti vzdržani sprejeto, NV20 za proti vzdržani zavrneno, NV21 za proti vzdržani zavrneno, NV22 za proti vzdržani zavrneno. Samo tri moram gledati, da vem, kakšna je večina. Tran 1. Tran 1 in tran 2 skupaj za proti vzdržani. Nisem dobro videla. Glasujemo. Otran 1. Konec preverbe zavrnjeno. Otran 2. Za proti vzdržani. Enaka večina zavrnjeno. Otran 3 za proti vzdržani. Sprejeto. Otran 4 za proti vzdržani. Sprejeto. Otran 5 za proti vzdržani proti vzdržani spreto, tran 6 za, proti vzdržani zavrneno, tran 7 za, proti vzdržani spreto, tran 8 za, proti vzdržani zavrneno. Regi 1 za, proti vzdržani. Lahko skupaj usvežnjo od regi 1 do regi 7. Lahko. Regi 1 do regi 7, osvežnju za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 8, za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 9, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 1 do agri 6, osvežnju, lahko. Prav. Agri 1 do 6, ne. Agri 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 2 za, proti proti vzdržani zavrneno. Agri 3 za proti vzdržani zavrneno. Agri 4 za proti vzdržani zavrneno. Agri 5 za proti vzdržani zavrneno. Agri 6 za proti vzdržani preverjamo. Agri 6 preverjamo. Elektronsko glasovanje glasujemo. Agri 6 preverjamo konec glasovanja. Zavrnjeno. Agri 7 za, proti vzdržani sprejeto, agri 8 za, proti vzdržani nekoliko nepregledno, agri 8 preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Agri 8 torej, glasujemo. Še dva kolega lahko glasujeta. Prav, hvala. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Agri 9. Za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. Agri 10. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Agri 11. Za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. Agri 12. Za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. Agri 13. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Agri 14. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Agri 15. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. A gre 16 do 19 skupaj? Lahko? Prav, svežnjo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peh 1, odbor za ribištvo. Lahko 1 do 3 v svežnju, da, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Peš 5, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 6, 6, za, proti vzdržani sprejeto, peš 7 za proti vzdržani, to moramo pa preveriti, 7 preverba, elektronsko glasujemo, mislim, da je bilo zavrneno, ampak preverjamo. Peš 7, še zadnji kolega, dobro, prepozen, zavrneno, peš 8 za proti vzdržani. Dobro, pokažite torej. Poročevalci v senci ste za ali proti? Ekar proti? Preverjamo. Preverjamo. Peš 8. Še enkrat pritisnite, prosim. Hvala lepa. Konec preverbe. Sprejeto. Hvala lepa. Peš 9. EKR. Zavrnjeno. Peš 10. Zavrnjeno. Hvala. Ja, se pravi, če mi pozabila sem govoriti proti, za, proti, vzdržani. Ampak videla sem, kako želite glasovati. Sedaj pa kultura ena. Za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Kultura 2 za, proti vzdržani sprejeto. Kult 3 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kult 4 za, proti vzdržani sprejeto. Kult 5 za, proti vzdržani sprejeto. Kult 6 za, do 8 usvežno lahko, za, proti vzdržani zavrnjeno. Libe 1 do 3 skupaj za ne, libe ena za, proti vzdržani zavrnjeno, libe dve za, proti vzdržani zavrnjeno, libe tri za, proti vzdržani zavrnjeno, libe štiri za, proti vzdržani sprejeto, libe pet za, proti vzdržani zavrnjeno, libe šest za, proti vzdržani sprejeto. FEM 1 za, proti, vzdržani zavrnjeno, FEM 2 za, proti, vzdržani sprejeto, FEM 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno, FEM 4 za, proti, vzdržani sprejeto, FEM 5 za, proti, vzdržani zavrnjeno, FEM 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno, FEM 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tako sedaj pa resolucija kot celota, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Glasovanje je še vedno odprto. Nekaj kolegov še ni glasovalo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15 za, 3 proti 9 vzdržanih. Sprejeto. Hvala, s tem čestitam sama sebi. Gremo naprej. Sledi drugi del uh, razrešnice komisiji, posebno poročila računskega sodišča this one. Yes. Yeah. Ja, to Sonderbericht. Ja. Genau. Court of Audit is a special report. Torej, posebna poročila računskega sodišča. Gremo kar naprej. Ena za proti vzdržani sprejeto. Dve za proti vzdržani sprejeto. Tri za proti vzdržani sprejeto. Štiri za proti vzdržani sprejeto. Pet za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto, 7 za. Kolega Vali. Hvala lepa, ja samo nekaj bi želel povedati. Mislim, da lahko črtamo eh, predlog spremembe 8, ker je to že vključeno v predlog spremembe 7. Ok, dobro. Glasujemo o 7 za proti vzdržani sprejeto. 8 je bil umaknjen, 9 za proti vzdržanje sprejeto, 10 za proti vzdržanje sprejeto. Ustni predlog spremembe Jensa Gajerja. Kdo temu nasprotuje? Ne. Pa glasujemo za proti vzdržanje sprejeto. Potem še en ustni predlog spremembe gospoda Gajerja pri odstavku 218. Kdo temu nasprotuje? Ne. Za proti vzdržanim sprejeto. 11 za proti vzdržanim sprejeto, 12 za proti vzdržanim sprejeto, 13 za proti vzdržanim sprejeto, 14 za proti vzdržanim sprejeto, 15 za proti vzdržanim sprejeto, 16 za proti vzdržanim sprejeto, 17 za proti vzdržanim zavrnjeno. 17, preverjamo 17 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrneno. Zdaj pa še celotna resolucija, tudi tukaj pomensko glasovanje. Glasujemo. Ja. So. Ja, 24 zu 3, bei keiner. 24 proti 3, nihče se ni vzdržal, najlepša hvala. Tako, zdaj pa sledi razrešnica parlamentu. gospod černecki ali sedaj govorimo o mm, skladu, skladih za razvoj ali o parlamentu parlament najprej ja vem da je težko kolege prepričati da ostanejo tu za glasovanje zato se mi je zdelo to bolje začnimo. Poročilo kolega Panjoja. Želite besedo, gospod Panjo? Ne? Dobro, pa začnimo. Predlog smo imeli dve. Za, proti, vzdržani, zavrneno. Sklep o razrešnici glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 proti 4. Sledi resolucija. 1. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 4. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak vseeno preverimo elektronsko. Da vidimo, kakšne so razmerja. Preberamo štiri. Amandma štiri. Sprejeto. Pet. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Preverimo. Pet. Dobro. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. <laughs> Sorry, ja, žal vam ne morem pomagati, <laughs> se pravi čujem. Tako pa če. Šest. Predlog spremembe šest. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno.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 proti. Preverimo elektronsko pri predlogu spremembe 15. Konec glasovanja. Sprejeto. 16. Za. Proti. Tudi tu bo treba preveriti. Predlog spremembe 16. Elektronsko. Mislim, da je sprejeto, ampak eh, počakajmo. Ja, sprejeto. 17 za, proti vzdržanje sprejeto. 18 za, proti vzdržanje sprejeto. 19 za, proti vzdržanje sprejeto. 20 za, proti vzdržanje sprejeto. 21 za, proti vzdržanje sprejeto. Preverimo. Preverimo predlog spremembe 21. Sprejeto. 22 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 23 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani sprejeto, 26 za proti vzdržani. Preverimo. Predlog spremembe 26. in zavrnjeno. 27 za, proti vzdržanje sprejeto, 28 za, proti vzdržanje sprejeto, 29 za, proti vzdržanje sprejeto, 30 za, proti vzdržanje sprejeto, 31 po delih, najprej prvi del, za, proti vzdržanje sprejeto, vzdržani. Preverimo elektronsko. Prvi del 31. Mislim, da smo to sprejeli, ampak poglejmo. Ja, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani. Zavrneno. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti vzdržanje sprejeto, 34 za proti vzdržanje preverimo. Mislim, da je sprejeto, pa pogledajmo. Elektronsko pri 34. Sprejeto. 35 za proti vzdržanje sprejeto, 36 za proti vzdržanje vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. 37. Konec glasovanja. Sprejeto. 38. Brezpredmeten. 39 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 40 za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Sprejeto se popravlja predsednica. Bomo preverili. Preverimo predlog spremembe 40. Osemnaest proti devet. Sprejeto. Enaštirideset za proti vzdržani. Sprejeto. Tudi 41 preverjamo, ali kako. Dobro, preverimo elektronsko 41. Še nekdo manjka. Konec glasovanja. 18 proti 9, tako kot prej. Se pravi, čujem 42 za, proti vzdržani, sprejeto. Preverimo elektronsko 42. Konec 16 proti 9. 43 za proti vzdržani sprejeto. 44 za proti vzdržani, sprejeto. Preverimo elektronsko pri 44. Sprejeto. 45 za. Proti. Preverimo 45. Konec. Sprejeto. 46 za proti vzdržani. Sprejeto. 47 za proti vzdržani zavrnjeno. 48 za proti vzdržani proti vzdržani sprejeto. Preverimo predlog spremembe 48. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi predlog spremembe 49 za proti. Tudi to moramo preveriti. 49. Ja, tako pa če, se pravi čujem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 50 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 51 za proti vzdržani sprejeto, 52 za proti vzdržani zavrnjeno, 53 za, preverjamo 52 elektronsko, večina bila jasna, ampak vseeno, če želite, pa dajmo, 52 elektronsko. sprejeto. Se obročujem. Ja. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo elektronsko 56. 13 proti 13. Še dobro smo preverili. Ja, to bi lahko tudi opazili, ampak ok. 56 zavrnen. 57 za proti vzdržanje. Sprejeto. Dobro, preverimo 57. 57 elektronsko. Sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Z enako večino. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani sprejeto, 63 za, proti, vzdržani sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, zavrneno, 65 za, proti, vzdržani, uf, ja, za, sprejeto, 65 sprejeto, 66 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno. 66 preverjamo elektronsko. Boste videli, vse je zavrnjeno, ampak pa preverjamo. 66. Kolega Valje, prosi za besedo. Si sul eh, gli emendamenti dopo. Ja, torej, glede teh eh, predlogov sprememb, se pravi, eh, 68. Mislim, da je treba o tem najprej glasovali, kaj ti eh, gre za črtanje projekta. Nima smisla, da o tem glasujemo po amandmaju 67. No, da frag ich den raporteur. Bom vprašala poročevalca. Poročevalec se strinja, tako da glasujemo najprej o predlogu 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67, trije deli, najprej prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, ni jasno, 69 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani sprejeto, 75 za, proti, vzdržani, ni povsem jasno, mislim, da je to sprejeto, ampak preverimo. 75. Nekdo še manjka, en kolega. Konec preverbe. Sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo. 76. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kaj je 79 prevedeno elektronsko? Dobro, 79 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 80 za proti vzdržani zavrnjeno. Preverimo 80 elektronsko. Konec zavrnjeno. 81 za proti vzdržani sprejeto. 82 za proti vzdržani Mislim, da je sprejeta, ampak preverimo 82 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83 e, za, proti vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti vzdržani, sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. 87. Konec glasovanja. Sprejeto. 88 za, proti, aha ne, brez predmetno, brez predmetno, se pravi čujem. 88 in 84 sta brez predmeta. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, zavrneno. 92 za, proti, vzdržani, zavrneno. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, najverjetneje sprejeto, ampak dajmo preveriti, bo bolje. Drugače ne gre. Verjetno zavrnem, ampak mislim, da. 94. Aha, sprejeto. Jo. Ja. Dobro. 95 za. Proti. Vzdržani. Lahko tudi to preverimo. 95. konec glasovanja. Zavrnemo. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržanje sprejeto, 102 za proti vzdržanje sprejeto, 103 za proti vzdržanje, preverimo 103 elektronsko. 103 in 104 v svežnju. Oboje preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 105. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Oziroma ne, se popravljam, predsedujoče. Mislim, da je zavrneno. Ampak vse eno elektronsko. Konec glasovanja. Ja, jasna zavrnitev. 106 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 106 preverjamo, 106 elektronsko. Sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, zavrneno, 108 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 109 za, proti, vzdržani, preverimo. 109 preverimo elektronsko. Zdi se mi, da je zavrnen. Konec glasovanja. Sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, Preverimo 110 elektronsko. Konec glasovanja. Mislim, da je sprejeto. Ja, sprejeto. 110 sprejeto. Zdaj pa resolucija v celoti. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 24 proti 3 poročevalcu čestitamo. Tako. Zdaj pa sledi eh, še ED oziroma ERS. bien. Okay. EDF, keine Müdigkeit vortäuschen. ERS, nismo še utrujeni, kaj ne? Glasovalni seznami so bili razdeljeni. Začnimo s predlogom spremembe 1. 1. Ki omenja preložitev razrešnice. Kdo je za preložitev razrešnice? proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo elektronsko o razrešnici, o sklepu razrešnici. Kolegi, prosim, da glasujete. Elektronsko glasujemo o sklepu o razrešnici za ERS. 21 proti 6. Hvala. Tako, zaključek poslovnih knjig. Tudi tu glasujemo elektronsko. Glasujemo elektronsko, zaključek poslovnih knjig. Ah, Opravičujem se, napako sem storila kolegi mi pravijo, da moramo najprej glasovati o predlogu spremembe 2, ki se prav tako nanaša na zaključek poslovnih knjig. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, zdaj pa bomo glasovali o zaključku poslovnih knjig in sicer elektronsko. Vsi kolegi še niste oddali svojih glasov. Ste? Konec glasovanja. 22 proti 5. Hvala. Zdaj pa sledi resolucija. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto lahko pa preverimo elektronsko. Predlog spremembe 6. Bomo videli. Mislim, da je sprejet, ampak počakajmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Aha, zavrneno. Z enim glasom večine. 7 za proti vzdržani. Sprejeto. 8 za proti vzdržani. Zavrneno. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1. Ali kdo nasprotuje kompromisu? Nihče temu ne nasprotuje. Kdo je za kompromis? Kompromis je sprejet. Predloge spremem 10, 12, 13, 15, 16, 11 in 14 so brezpredmetni. Nadaljujemo z 17 pri odstavku 6 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani sprejeto, 18 za proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani, preverimo elektronsko. Predlo spremembe 20. Zdaj smo pri 20. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ja, nisem opazila. 21 za, proti, vzdržani. Spet ista stvar. 21, preverimo elektronsko. 21. Konec glasovanja sprejeto. 22 za, proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrneno. 25 za, proti, vzdržani sprejeto proti. Zdržani. Zdi se mi, da je zavrnjeno, ampak preverimo 25 še enkrat elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 zavrnjeno. 26 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 27 za. Proti vzdržani, zavrnjeno 28 za, proti vzdržani, preverimo, preverimo 28. Konec glasovanja, sprejeto. 29 za, proti vzdržani, sprejeto, 30 za, proti vzdržani, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, mislim, da je sprejeto, ampak preverimo, 34 za. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 2. Ali kdo nasprotuje kompromisu? Ne. Dobro, potem pa glasujemo. Kdo je za kompromis? To je večina. Je kdo proti? Kdo zdržan? Ne. Kompromis sprejet, kar pomeni, da sta 35 in 36 brezpredmetna. Nadaljujemo pri 37 za proti vzdržani predlog spremembe 37. Glasujemo elektronsko. 37. Nekoliko me je zmotil ta minus um, tistega, ki je predlagal predlog spremembe. Se mi zdi, da je nekaj narobe. 38 za, proti. Tudi 38 preverjamo elektronsko. 38. Konec glasovanja, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani sprejeto, 40 za, proti, vzdržani sprejeto, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo elektronsko 41. Predlog spremembe 41. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 3. Ali kdo nasprotuje kompromisu? Ne, potem po njem glasujemo. Za. Proti. Vzdržani sprejeto nadaljujemo pri kompromisu 4. Kdo nasprotuje kompromisu 4? Ne, potem pa glasujemo za, proti in zdržani sprejeto. Sledi predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani sprejeto, 49 za proti izdržanje sprejeto, 50 za, proti izdržanje sprejeto, 51 za, proti izdržanje sprejeto, kompromis 5, kot temu nasprotuje, ne, glasujmo za, proti izdržanje sprejeto, sledi 54 za, proti izdržanje sprejeto, 55 se ne glasujem, š, aha, še smisel, ne, 57 za proti vzdržani sprejeto, 58 za proti vzdržani ni jasno. Glasujemo elektronsko o 58. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59 za proti vzdržani. Zdi se mi, da je sprejeto. Preverimo vseeno. Predlog spremembe 59. Sprejeto 15 proti 11. 60 za proti vzdržani. Sprejeto 61 za proti vzdržani. Sprejeto 62 za proti vzdržani. Sprejeto 63 za, proti vzdržani, sprejeto 64 za, proti vzdržani, preverimo 64 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 65 za, proti vzdržani, sprejeto 66 za, proti vzdržani, proti vzdržanje sprejeto, 67 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 6. Ali kdo nasprotuje kompromisu 6? Ne, glasujemo za proti vzdržanje sprejeto. S tem postane 68, 69, 70 brezpredmetni, 71 za proti vzdržanje sprejeto. 69, 70 sta identično. Glasujemo za. Aha, bo, bo treba elektronsko. 69 in 70. Se opravičujem, ja. Malo sem zmedena. Ti sta dva sta brezpredmetna. 71 sledi. A v tem smo že. 71 smo že, okej. Okay. Ja, zdaj, ko ste omenili to številko, se mi je posvetilo. 72 za, proti vzdržanje sprejeto. 73 za, proti vzdržanje sprejeto. 74 za, proti vzdržanje sprejeto. 75 za, proti vzdržanje zavrneno. 76 za, proti vzdržanje zavrneno. 77 za, proti vzdržanje zavrneno proti vzdržani zavrnjeno, 78 za proti vzdržani sprejeto, 79 za proti vzdržani zavrnjeno, 80 za proti vzdržani sprejeto. 9, 1, 2 in 3 so že pogledi, 9, 4 za proti vzdržani zavrnjeno. 9, 4 elektronsko. Dobro. Konec glasovanja. Zavrnjeno. DV5 za proti vzdržani. Zavrnjeno. DV6 za proti. Preverimo DV6. Zdi se mi, da je zavrnen. Še nekdo manjka, ampak smola ga pač ni zavrnjeno. 9,7 in 8 ste že zajeta, 9,9 za proti vzdržani sprejeto, 9,10 je že zajet, že pokrit in zdaj glasujemo o celotni resoluciji elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Niste še. Zdaj pa, konec glasovanja. 23 proti 4. Čestitamo poročevalki za njeno prvo poročilo. Čestitamo Martino. Ja. Ich bedanke mich für die Disziplin der Kollegen. Und, uh, Kolegi, hvala za to zbranost. Ob treh bo z nami komisarka Georgijeva, ki nam bo odgovarjala na vprašanja o razrešnici. Sicer smo z gospodom Mödersom, namestnikom, že govorili o razrešnici, ampak danes lahko komisarki Georgijevi postavite še dodatna vprašanja. Tu bodo tudi strokovnjaki za eh, FC, za sklad, ki jim bodo lahko pomagali. Zdaj pa sledi sestanek koordinatorjev čez 10 minut, v pol 12. To je vse, dober tek, se vidimo popovdne. What happened to item 57?